Juan Carlos Gerauta Vidal in gospa Ines Kristina Cuva sta mi ponudila svoj odstop začetkom 12. januarja. Parlament objavlja proste sedeže in o tem bo parlament tudi obvestil pristojne nacionalne organe. Odbor za pravne zadeve je.